So, liebe Kollegen. Tako, spoštovani kolegi in kolegice. Veliko veselje mi je, da vas eh, lahko danes tukaj pozdravim na konstitutivni seji kot nekdanja predsednica odbora Kult. Vidim veliko starih obrazov, pa še celo množico novih upam, da bo odbor v delu kult tudi v naslednjih petih letih potekal dobro in konstruktivno, tako kot je bilo tudi v zadnjih petih letih ali pa celo desetih letih, sama sem to doživela, tako da upam, da bo še naprej tako. Sejo razglašam za odprto vse poslance bi obvestila, da sejo prenašamo po spletu. Zakaj smo se danes sestali? Gre za to, da eh, oblikujemo predsedstvo odbora za kulturo in izobraževanje, gre za to, da izvolimo predsednika in pa štiri podpredsednike v skladu s členom 213 našega poslovnika. Kakšen bo vrstni red? Najprej moramo izvoliti predsednika ali predsednika predsednico, potem pa še vsakega podpredsednika posebej. Danes lahko poslušate tolmačenja v vseh uradnih jezikih, razen danščine in irščine. Tako, zdaj pa prva točka dnevnega eh, reda. Gre za izvolitev predsednika. kolegin Covko nadomešča kolega Adimova, kolega Bernhuber nadomešča kolega Polaka, kolega Kohut nadomešča Hannes Heide, kolega Kolaja nadomešča gospoda Nisesa. kolega Delvo Skofield pa nadomešča kolegico Žambu. Kolegica Baldasa nadomešča kolega Džan Antonija, kolega Mobarik pa nadomešča kolega Slavakova. Tako, ali so morda še kakšni drugi nadomestni člani, ki nadomeščajo polnopravnega člana? Gospod Polak je očitno tukaj. Dobro. No, potem ne potrebujemo nadomestnega člana. Imamo še kakšne druge nadomestne člane, ki nadomeščajo polnopravnega člana? Očitno ni nobenega več. No, uh, odbor bi opozorila na to, da če želite kaj spremeniti, morate predsedstvo opozoriti, preden se začne glasovanje. Tako da lahko tudi med sejo kaj spremenimo, ampak to morate uh, nakazati sekretarjatu pred glasovanjem. No, ugotavljam tudi, da smo sklepčni, vsaj osem poslancov mora biti navzočih članov, torej in toliko jih tudi je, tako da smo sklepčni. Zdaj pa vas prosim za nominacije za predsednika ali pa za predsednico. Kolegica Šojdorova, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V veliko čast mi je, da predlagam oziroma imenujem v imenu ELS za predsednico kolegico Sabine Ferhajen. Hvala lepa. Najlepša hvala. Ugotavljam, da je Ferha, Sabrine Ferhajen polnopravna članica odbora Kult. Njena poslanska skupina jo je imenovala. Zdaj pa sprašujem kolegico Sabine. Uh, ali si izpolnila vse zahteve iz kodeksa, torej zvezi z ravnanjem in pa finančnimi zavezami, kolegica pritarjuje. Sprašujem, če so še kakšne druge kandidature? Ne, očitno ne. Potem pa sprašujem kolegico Sabine, če sprejme to nominacijo. Kolegica sprejema nominacijo, ker imamo samo eno kandidatko za eh, predsednico, predlagam, da jo potrdimo s ploskanjem. Sabine, du nimmst die Wahl an, nehme ich an. Sabine, očitno tudi sprejemaš uh, tole izvolitev, tako da te vabim, da se usedeš, kjer sedim sama. Du bringst die Blumen schon selber mit. Žani mikrofona. Zahvalila bi se tudi vsem vam, hvala lepa za izkazano zaupanje zdaj na začetku tega zakonodajnega mandata. Upam, da bomo tako kot v preteklosti tudi naprej zelo konstruktivno, mirno delovali v tem odboru. Mislim, da smo v vseh teh letih dobro sodelovali, kolikor sem bila članica, seveda, vedno mi je bilo veliko čas, da sem bila članica, koordinatorka, zdaj pa tudi predsednica tega odbora. In mislim, da bomo nadaljevali naprej v tem skorajda prijateljskem vzdušju. Äh, jetzt, uh, zur Wahl. Tako, zdaj pa izvolitev prvega podpredsednika. Sporočili so mi, da imamo uh, že določene nominacije, zato vas sprašujem, ali se je kaj eh, spremenilo. Lahko nadaljujemo. No, imamo delna glasovanja in vsakič eh, sproti moramo vnaprej sporočiti, če se kaj spremeni. Sporočiti, če se kaj spremeni. No, ugotavljam, da se nič ni spremenilo. Sklepčni smo, osem poslancev ena vzočih, tako da vas prosim za nominacijo za uh, prvega podpredsednika. Predlagal bi kot kandidata za prvega podpredsednika eh, mojega kolega iz Zelenih in sicer uh, eh, Romeja Franca. Zeleni so predlagali Romeja Franca. To mesto zelenim tudi pripada. Gospod Franc je polnopravni član odbora Kult. Kot povedano, predlagali so ga zeleni. Imamo že njegovo izjavo o finančnih eh, zadevah. Um, ali eh, kandidat potrjuje, da je se tudi eh, obnašal v skladu s kodeksom? Ja. Ali kandidat tudi soglaša z nominacijo? Ja, zelo rad sprejmem to nominacijo. Imamo še kakšne druge kandidate? Očitno ne. No, ker imamo samo enega nominiranca, predlagam, da Romeja Franca potrdimo s ploskanjem. Ja, Vso srečo in dobro sodelovanje vam želim v tem odboru. Zdaj pa vas vabim, da pridete k meni in se usedete na svoj sedež v predsedstvu. Tako. Zdaj bomo izvolili drugega podpredsednika oziroma namestnika predsednika. Tudi tukaj vidim, da ni nobenih eh, sprememb pri uh, številu sodelujočih. No, seveda morate sporočiti spremembe, preden začnemo z glasovanjem. Sklepčni očitno še vedno smo. Zdaj pa prosim, da podate nominacije za drugega namestnika predsednika. V skladu s kontovim sistemom pripada ta sedež EKR. Um, so, uh, ECR... E v imenu skupine EKR bi za mesto drugega podpredsednika predlagala Dace Melbarde. Ona je nekdanja latvijska ministrica za kulturo in nekdanja direktorica Nacionalnega centra za kulturo v Latviji. Prej je bila tudi menedžerka v British Council v Latviji in pa podsekretarka države za področje kulturnih vprašanj v Latvijskem ministrstvu za kulturo. Bila je tudi generalna sekretarka Latvijskega nacionalnega odbora za UNESCO. Uspešno je prispevala k njegovi promociji, tako znotraj Latvije, kot znotraj UNESCO. Uh, eh, gospa Dače Melbarde je nova uh, poslanka in dobro je, da dobimo tudi nove obrazbe, obraze. Gospa Dače Melbarde, upam, da sem prav izgovorila, sicer me popravite, prosim. Eh, je polnopravna članica tega odbora, predlagala jo je skupina EKR. Imamo tudi izjavo o finančnih interesih in pa izjavo o ustreznem ravnanju v skladu s kodeksom. To lahko eh, tudi potrdite, je tako? Potrjeno. No, kandidatko moram še vprašati, ali se strinja z nominacijo. Ja. Veliko veselje mi je, da lahko spremem nominacijo. Ker imamo samo eno kandidatko, predlagam, da gospoda Čemil Barde potrdimo s ploskanjem. Ja, dan da bih auch Sie zu Ihrer Wahl beglückwünschen. Und... Čestitam za izvolitev, upam, da bomo dobro, konstruktivno sodelovali. Vabim vas, da se mi pridružite v predsedstvu. Wir hätten jetzt einen dritten und vierten Stellvertreter. Zdaj moramo izvoliti še tretjega in četrtega podpredsednika. No, predhodno je bilo nekaj razprav v zvezi s spremljivostjo uh, eh, nominiranja v skladu s Huntovim sistemom. Tako da bi uh, na tem mestu prekinila glasovanje in bi nadaljevali na naslednjem zasedanju. Vmes se bodo poslanske skupine lahko še posvetovale. Tako da ne bi na začetku delovanja tega odbora prišli do nekega nezadovoljstva ali celo sporov, tako da bomo imeli dovolj časa in možnosti, da pridemo do nekih smiselnih nominacij. Danes do povdne. Eh, smo izvedeli, da prihaja do določenih nasprotovanj zaradi nominacij določenih kandidatov. Tako da vas prosim oziroma ne prosim, eh, na tem mestu bom enostavno prekinila eh, naše glasovanje in s tem bomo nadaljevali naslednji teden ali pa en teden pozneje. Petreno, načeloma nimam kaj dodati. Pomembno je, da imamo dober začetek. Kljub temu pa bi postavila vprašanje, ali nam poslovnik to dopušča. Ali mogoče s tem postane celotna a, konstitutivna seja nična. No, ne bi želela, da bi naknadno imeli a, neko slabo voljo, ker se nismo konstituirali, pa bomo morali vse skupaj potem ponoviti. Želela bi se enostavno izogniti temu. Äh, äh, Poslovnik to dopušča. Mi smo konstituirani že s tem, ko smo izvolili enega predsednika in enega podpredsednika. Ampak eh, seveda eh, mora odbor potrditi eh, to preložitev, zato sem tudi predlagala, da to storimo. Želim, da bi začeli delo odbora miroljubno. In bomo potem s konstituiranjem nadaljevali čez dva tedna tukaj v Bruslju. Zdaj bomo glasovali, ali je kdo proti temu predlogu, se kdo vzdrži. No, potem velja, da bomo s konstituiranjem nadaljevali na naslednjem zasedanju. To bo v torek 23. julija ob 9. Od 9. do polenih imamo zasedanje in potem naprej od 3. do 9 pol sedmih, torej 23. Äh, no, še eno stvar moramo obdelati. Vse kolege in kolegice bi želela obvestiti, da imamo naslednji ponedeljek 15. junija od 19. do 21. prvo zasedanje koordinatorjev v odboru Kultu Štrasburu. Seveda pa bi vas opozorila še na paket dobrodošlice, da boste lažje začeli delati v odboru Kult notri. Je nekaj pomembnih informacij tudi o preteklem delu. Tole dobite uh, v, v svojih uh, nabiralnikih in uh, upam, da vam bo ta po paket pomagal pri nadaljem delu. Zahvaljujem se tudi tolmačem in veselim se dobrega konstruktivnega sodelovanja. In upam, da bomo 23. potem lahko nadaljevali s konstituiranjem. Hvala lepa. 23.